skupina Alde mi je posredovala zahtevo, da bi imenovali Marijo Terezo Gimenez Barbat eh, za članico odbora za kulturo in izobraževanje in eh, za članico delegacije za odnose z državami Magreba eh, in za delegacijo za parlamentarno skupščino.